colleagues, please. Kolegice in kolegi, prosim, da se posedete. Sej. Bomo začeli z drugim delom našega medparlamentarnega zasedanja, tega katerega bomo pregledali prednostne naloge v letu 2015, torej v tem semestru, v okviru strategije Evropa 2020. Preden pa začnemo s to točko, bomo povzeli rezultate dela med parlamentarnih eh, odborov. Odbor za poslovanje, proračun in pa gospodarstvo ter finančne zadeve. Odbor Ekon za gospodarstvo in finančne zadeve je obravnaval dve zadevi, koordinacijo na ravni Evropske unije, ko gre za agresivne davčne prakse in pa odgovornost nadzornih organov v finančnem sektorju, še posebej v okviru bančne unije. Gre za dve izjemno pomembni zadevi, pri katerih je sodelovanje in koordinacija med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom res ključnega pomena. Pod prvo točko smo razpravljali o davčnih utajah in davčnih goljofijah, po drugo pa agresivno davčno načrtovanje in izogibanje plačila davkov. Predstavnik komisije nam je tekom te razprave tudi povedal, kakšni so načrti eh, Evropske komisije na tem področju in nam povedal, kakšna, kakšna je razlika med davčnimi goljofijami in pa izogibanju plačila davkov. Pri tem gre predvsem za izkoriščanje pravnih vrzeli v zakonodaji držav članic, kar je sicer zakonito, je pa nekoliko ne, eh, ne, ne moralno. strinjali smo se, da je treba status quo spremeniti, da je treba stvari izboljšati. Nekaj kolegov pa je navedlo tudi primere, kako lahko določene oblike sodelovanja delujejo. Gospod Langen nam je povedal, kako se je od 28 velikih podjetij v Španiji kar 25 odločilo za to, da predstavijo svoj pravni sedež v drugo državo in davke plačujejo tam. Torej, s tem smo nekako načeli vprašanje plačila davkov, kjer se ustvarja dodana vrednost podjetja. Pri tem je treba seveda tudi upoštevati različne ravni odgovornosti na področju davkov, kjer, kot veste, porazdelitev pristojnosti v okviru Evropske unije še vedno ostaja zelo uh, nejasna. Evropski parlament ima tu zgolj omejeno ulogo in s predstavniki nacionalnih parlamentov smo lahko govorili o harmonizaciji, o konvergenciji, o sodelovanju in se tudi strinjali, da moramo tu ukrepati hitro. Res moramo storiti prve korake v pravo smer, ki so jih v bistvu država članica in komisija že storile. Ko se bomo zopet srečali naslednje leto, pa bi bilo dobro, če bi na mizi že imeli rezultate. Tudi okoli tega smo se strinjali. Kot veste, bo parlament sprožil lastno pobudo, ki bo udejanjena v okviru posebnega odbora, odbora na lastno pobudo in ob koncu tega tedna. Eh, bodo stvari okoli tega tudi jasne. Vsekakor mora parlament pripraviti poročilo, zakonodajno poročilo o teh vprašanjih. Želimo pa si, da bi pri pripravi tega poročila sodelovali tudi z nacionalnimi parlamenti. No, potem pa smo se v okviru druge točke pogovarjali predvsem o tej, v tem revolucionarnem pristopu o bančni uniji, se pravi, da bi nadzor uskladili vsaj na ravni Evropske unije. Govorili smo tudi o odgovornosti in govorniki so omenjali obstoječe pravne okvire, ki sicer omogočajo določeno mero nadzora strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, govorili pa smo tudi o tem, kako bi lahko ta pristop še izboljšali in kako bi lahko pri tem početju prihodnje bolje sodelovali. Kot veste, je neodvisnost eh, pri tem velikega pomena, ker gre pač za nadzor in za ugotavljanje odgovornosti. Govorili pa smo še o drugih elementih, ki so povezani z bančno unijo. Naprimer, zakonodaja mora v okviru finančnega sektorja preseči tako imenovan tretji stebr, ta famozni tretji stebr. Govorili pa smo ne nazadnje tudi o izvajanju tega novega sistema enotnega nadzora na področju. Um, nadzora nad bankami, potem eh, pri preprečevanju morebitnih prihodnih finančnih kriz. Treba se izogniti temu pristopu, pri katerem davkoplačevalci prevzamejo celotno breme reševanja bank. Nekateri kolegi iz nacionalnih parlamentov so ob tem omenili tudi manjkajoče dele v zgradbi, v celotni strukturi. Uh, in potem je sledil pogovor oziroma razprava o pripravi nove zakonodaje na področju bančnega nadzora. Gre za pravno besedilo, ki ga obravnavamo eh, ravno v teh tednih. To je bila torej razprava, ki smo jo imeli. Zdaj pa predajam besedo kolegici Ulskok, da povzame razpravo v odboru za socialne zadeve in zaposlovanje. Najlepša hvala, gospod Gualtieri. Medparlamentarni sestanek, ki smo ga organizirali, je bil razdeljen na dva dela. V okviru prvega dela smo govorili o zaposlovanju in o tako imenovanem eh, točkovniku, ko gre za eh, ustvarjanje novih delovnih mest in za celoten postopek. Druga razprava, drugi del razprave pa je, govori, pa je m, mm, poteka na podlagi m, mm, načrta za naložbe Tekom prvega dela razprave smo predvsej govorili o ustvarjanju novih kakovostnih delovnih mest, kajti prihodnosti Evropske unije ne moremo zgraditi na nestabilnih delovnih mestih, ne moremo zgraditi na nizko plačanih, eh, negotovih delovnih mestih. In to dejstvo je izpostavilo kar nekaj govornikov. Marija Dermalangelo Martinez je govorila v imenu pristojnega odbora za finančne zadeve španskega senata. Govorila je o reformah na področju finančne konsolidacije, ki so jih v Španiji sprejeli v preteklih letih in podarila, da sta rast in pa zaposlovanje v Španiji v zadnjem času nekoliko porasla. Menda zato, ker je v Španiji prišlo do številnih reform na področju zaposlovanja in trga dela. Sledil je del sestanka z vprašanji in odgovori, kjer so sodelovali tako evropski poslanci kot tudi poslanci nacionalnih parlamentov in oboji so povdarili, da je treba eh, tesno spremljati stanje na področju prekernih zaposlitev in pa tudi izpostavljali dejstvo, da obstaja tveganje na področju socialnih pravic in pa eh, drugih negotovih oblik zaposlitve. Poslanci so izpostavili, da je treba okrepiti socialno razsežnost Evropske denarne in pa finančne unije. Poleg tega pa je treba ustvariti nove instrumente za spremljanje eh, ravni socialne zaščite. To je povezano tudi z drugimi politikami, naprimer z davčno politiko. Eh, točkovnik nam kaže, kolikšni meri dosegamo cilje, ki smo si jih zadali na področju ustvarjanja novih delovnih mest. Številni poslanci so govorili tudi o tem. Govorili smo tudi o tem, da je treba vprašanja o zaposlitvi in socialnih vprašanjih dvigniti na više raven, na raven razprave o makroekonomskih in finančnih zadevah. Tekom drugega dela sestanka smo govorili o načrtu za naložbe strani komisije. Edmund Witzbrod, predstavnik eh, Polskega senata, je med drugim izpostavil tudi ključno ulogo politične volje, ko gre za potencialni uspeh načrta za naložbe. Gospod Hennigan, predstavnik odbora za evropske zadeve pri irskem parlamentu, je izpostavil nekaj pomislekov glede obsega uh, fiskalnega večkratnika in glede časovnice, um, ko gre za izvajanje načrta za naložbe. Gospa Jaslovjecka iz odbora ek, um, za zaposlovanje pri Evropskem parlamentu je bila nekoliko bolj optimistična, je pa vseeno dejala, da bi morale tudi države članice prispevati svoj delež v eh, privabljanju, pri privabljanju zasebnega sektorja k načrtu za naložbe. Sledil je del sestanka, kjer so bila postavljena vprašanja in sledili odgovori. In precej evropskih poslancev, pa tudi poslancev nacionalnih parlamentov je dejalo, da da so nekatere naložbe v okviru Junkerjega načrta izključene iz eh, količnika, ki šteje za izračun nacionalnih primanklajev, oziroma primanklaje v nacionalnih proračunih, kar je sicer dobro, ampak tu je treba biti dosleden. Prav tako so poslanci postavili vlogo MSP-jev in dejstvo, da se ne smemo preveč ozirati po ameriškem načinu reševanja težav, ampak da moramo zaznati svojega evropskega in da moramo ustvariti nova, visoko kakovostna delovna mesta. Torej delovna mesta, ki bodo res imela dodano vrednost tako za nas, kot eh, ljudi, kot tudi za celotno družbo. Hvala Marita, zdaj pa Žan Artui ki bo povzel eh, razpravo v odboru budžet. Hvala, gospod predsednik. Mi smo na tej konferenci obravnavali vprašanje zamud pri plačilih strani Evropske komisije. Povabili smo tri predstavnike lokalnih oblasti to so bili govorniki iz Španije, Polske in Francije. Oni so pričali o tem, kakšne so posledice za nje na terenu in kako to škoduje naložbam. Kaj ti bistvo poročila Evropske unije je podpora investicijam. Podarili so, kako te zamude pri plačilih škodujejo upravičencem, tistim, ki izvaja projekte, MSP-jem, eh, laboratorijem, zadrugam. Predstavili so to, kako te zamude eh, škodujejo eh, rasti in zaposlovanju. Prav tako so omenjali, kako to vpliva na zaupanje državljanov in investitorjev v Evropo. In vse to zgolj krepi slabo podobo Evropske unije. In če bi posneli eh, sliko eh, tega, potem mislim, da nam vse pove podoba, ki smo bili priča eh, maja, ko smo imeli evropske volitve. In uh, pogosto smo priča nadzoru, inšpekcijam in vse to podaljšuje plačila in povečuje nezaupanje. Moramo okrepiti sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Nacionalni parlamenti le redko nadzirajo delo uh, proračunsko delo svojih vlad. Zato smo jih pozvali naj svojim vladam povedo, kako pomembno je, da se zavedajo posledic svojega delovanja. Neplačani računi so dolgovi držav članic in ob tej priložnosti moramo izkoristiti umestni pregled uh, finančnega okvira. Zato, da lahko uh, izboljšamo to situacijo, da plačamo neplačene obveznosti, pogovarjamo se o petih milijardah, kakršni smo bili priča 2010 sedaj, 2014, pa je teh neplačanih plačil že več kot 20 milijard. In vlade moramo primorati k temu, da se uh, zavedajo odgovornosti eh, in posledic svoje dejanj. Kako odpraviti te dolgove in kako pripričati, da bi v takšni situaciji znova prišlo? pogovarjali smo se o tem, da je prišlo do zmanjšanja uh, programov in pogovarjali smo se, da moramo videti, kako programi vplivajo na, na zmanjšanje brezposelnosti in na gospodarsko rast. Evropska unija mora imeti jasne prioritete in ne sme priti do razpršenosti. Moramo vnesti fleksibilnost in moramo razmišljati, o finančnem okviru, ki mora biti tak, da se lahko prilagodi trenutni konjunkturi. In pogovarjali smo se tudi o tem, kakšne so inšpekcije, ki so pogosto um, zapletene in morali imeti bolj poenostavljeno verigo kontrolne inšpekcije. Evropska unija s svojimi pretiranimi inšpekcijami. Uh, torej, še zalečuje postopek plačil. Torej, rešitev srednjeročno bi bila to, da bi imeli pravi sistem lastnih verov in Sedaj seveda čakamo ukrepe, ki jih bo predstavila skupina na visoki ravni, ki jo vodi Mario Monti. In videli bomo, katera urodja lahko uporabimo za Evropo 2020. In seveda moramo imeti jasne prednostne naloge tudi znotraj evropskega semestra. Imamo veliko pravil, a malo orodij ki bi uh, nam pomagala. Vsekakor moramo odpraviti zamude pri plačilih in takšna parlamentarna srečanja morajo poskrbeti za to, da odpravimo dvome. Evropa ne more napredovati brez zaupanja. In zaupanja ni, če račune niso plačani. Govorimo o naložbenem načrtu 315 milijard evrov, vendar ta načrt temelji na zaupanju investitorjev in mi moramo torej brez odlašanja izpolniti svoje obveznosti, da bi dosegli njihovo zaupanje. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa lahko začnemo z našim plenarnim zasedanjem, ki bomo govorili o vprašanju pregleda strategije Evropa 2020 in o izzivih, ki nas čakajo pri izboljšanju evropskega semestra 2015. Najprej bi pozdravil podpredsednika komisije, ki je pristojen za rast nova delovna mesta in konkurenčnost, Jirkija Katajnena. Lepša hvala za to, da ste danes tukaj na tem medparlamentarnem zasedanju. In besedo vam kar takoj predajam. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik Gualtieri. Res mi je v veliko čast in pa veselje, da sem lahko danes tukaj in da lahko nagovorim to medparlamentarno zasedanje oziroma poslancev, kjer tega sedanja. Danes bomo govorili o prenovitvi strategije Evropa 2020 in o novostih v Evropskem semestru 2015. Najprej bi se opravičil, ker ne bom izpolnil obljube in ne, morem, ne bom ostal z vami tekom celotnega zasedanja. Vseeno pa upam, da boste to razpravo nadaljevali tudi potem, ko bom odšel. Dejal bi, da je zelo prijetno videti pri nas tukaj v Bruslu toliko poslancev iz nacionalnih parlamentov. Strategija Evropa 2020, ki je bila sprejeta leta 2010, opredeljuje dolgoročni model eh, za razvoj Evropske unije. Po prvih štirih letih izvane strategije in po pripravi strategije eh, obzorja 2020 vidimo, da bo treba tu in tam kaj popraviti. Gre za pregled strategije in komisija to že počne. Razvoj in pa eh, način doseganja ciljev, doseganja ciljev zaenkrat ni najbolj idealen cilji na področju izobraževanja, okolja in energije mm, so bili zelo ambiciozni, ampak če jih želimo doseči, bomo na strategijo prilagoditi. Prav tako si želimo tudi zmanjšati stopnjo revščine v Evropski uniji in povečati zaposlenost. Države članice niso uspele prenoviti svoje zakonodaje po krizi in ne dosegajo ciljev, ki, ki smo si jih zadali v strategiji. Zaveze in pa strukturne reforme gredo skupaj, gredo z roko v roki z um, vsemi um, pobudami komisije na področju stvarjanja novih delovnih mest in pa rasti. Dovolite mi, da vam povem, kako želimo doseči spremembe. Marca 2014 je komisija predstavila sporočilo, v katerem smo ocenili uspeh pri izvajanju strategije Evropa 2020 in izmerili, v kolikšni meri smo dosegli napredek. Po sporočilu je sledilo javno posvetovanje o strategiji Evropa 2020. To je bilo med 5. majem 2014 in 31. oktobrom 2014. Tekom teh posvetovanj smo želeli slišati strani vseh, ki so vpleteni v strategijo, kakšno njihovo mnenje o načinu izvajanja. Želeli smo si izbrati najboljše prakse in si jih izmenjati. Komisija je prejela skoraj 800 prispevkov v okviru teh posvetovanj. V kratkem bomo predstavili tudi povzetek oziroma rezultate posvetovanja. Najprej smo sicer želeli. Mm, oziroma, želeli smo predstaviti prenos oziroma prenovo strategije Evropa 2020 tekom pomladi 2015. Naslednji koraki pa bodo naslednji. Komisija bo najprej predstavila sintezo glavnih ugotovitev. Hkrati pa bomo pripravili tudi poročilo o izvajanju reform in o doseganju ciljev v okviru strategije Evropa 2020. Potem pa bomo pripravili tudi predloge, kako strategijo izboljšati. Prihodnji meseci bodo ključnega pomena za razvoj Evropske unije v prihodnih letih. V okviru sprememb so dogodki kot današnji zelo pomembni. Evropski parlament je od začetka izvane strategije odigral pomembno vlogo in komisija verjame, da bodo zaveze, ki jih je parlament dal, tudi privedli do dodane vrednosti. Zdaj pa bi pokomentiral še Evropski semester 2015, ki je eno od pomembnejših orodij v okviru strategije Evropa 2020. Komisarka Tajsenova bo pokomentirala podrobnosti pri evropskem semestru, zato bom v zvezi s tem sam krajši in predvsem omenil povezavo med semestrom in pa načrtom za naložbe. 28. novembra 2014 je komisija predstavila letni pregled rasti za leto 2015 in okvir tega se bomo osredotočili naslednje. Krepitev naložb. Pospeševanje strukturnih reform, in pa fiskalna konsolidacija, ki bo prijazna rasti. Letni pregled rasti za leto 2015 pa vsebuje tudi predloge komisije, kako uskladiti evropski semester na boljši način. Dovolite mi, da pokomentiram slednje. Kot veste, je načrt za naložbe uh, utemeljen na treh zadevah, na trikotniku. Evropski sklad za strateške naložbe je eno od teh oglišč. V okviru slednjega. Trenutno preučujemo um, zakonodajo, ki želimo kar se da hitro predložiti v obravnavo parlamentu in pa svetu. Potem drugi, drugi steber je pregled vseh morebitnih naložb v zasebnega sektorja. Ta del je ključnega pomena, če želimo k sodelovanju pritegniti uh, investitorje iz zasebnega sektorja. S tem želim nekako spodbiti celotno delo še posebej iz tistih držav, oziroma tistih državah, kjer zaznavamo velike pomankljivosti, ko gre za meritve v okviru evropskega, evropskega semestra. Tretji del, tretji kot oglišče v tem trikotniku pa so nacionalne reforme in reforme na ravni Evropske unije, s katerimi moramo razširiti in okrepiti enotni trg. Širši program sicer še moramo opredeliti, ampak energetska unija in digitalni enotni trg bosta pri tem ključnega pomena. To že vemo. Seveda pa moramo eh, to vse pre, spremeniti, prevesti tudi v konkretna priporočila v okviru semestra. Komisija si želi slišati tudi vaše mnenja. Vemo, da Evropski parlament in pa nacionalne parlamente strategije Evropa 2020 in pa Evropski semester še vedno zelo zanimata, kajti tudi v preteklosti ste pokazali, da vas uh, točne stvari pritegnejo, pritegnejo in zanimajo, tako da se veselimo daljnega dela. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik Katajnen. Nažalost, Marjan Tyson ni z nami zaradi uh, eh, lažjih zdravstvenih težav, tako da bomo kar začeli z naslednjim delom in sicer z poročevalci. Najprej bomo slišali uh, poročevalca iz odbora Econ o sistemu EGS. Bi pa gospodu Katajnenu še povedal, da si tudi mi res želimo čim prej eh, začeti z prenovo zakonodajne področju EFISA in da trenutno v odboru končujemo delo pri tem dosjeju. Vsekakor bomo aktivni in prispevali kamenček v ta mozaik. Tudi naš cilj je, da se mm, ta uredba spreme kar se da hitro. Upam pa tudi, da bomo s sodelovanjem s komisijo ta načrt oblikovali na način, da bo mm, celoten koncept res uh, uspešen. Darius Rozat je prvi govorec, poročevalec za evropski semester. Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Zahvalil bi se gospodu komisarju, podpredsedniku Katajneno za ta prispevek, za ta pregled nad evropskim semestrom. Hvala tudi za to, da ste to povezali z eh, strategijo Evropa 2020. Jaz sem bil v prejšnjem eh, sklicu poročevalcev, oziroma poročevalcev senci, pristojen za priporočila po državah. Zdaj pa sem pristojen za evropski semester in mislim, da imam kar dober pregled nad celotnim sklevanjem tako strategije Evropa 2020, kot tudi procesov v okviru evropskega semestra. Dejali ste, gospod podpredsednik, da bi se morali v letošnjem letu osredotočiti na nekaj pomembnih stvari. Uh, Soočamo se z novimi eh, težavami, ki so posledica eh, počasne rasti. Poleg tega pa lahko vidimo tudi nove politične razvoje v določenih državah članicah. Seveda se moramo tudi nekaj naučiti iz eh, dela v preteklih ciklusih, kjer eh, priporočila po državah niso bila najbolje izvajanja v državah članicah. Samo 9 odstotkov teh priporočil je bilo leta 2013 izvedenih v celoti. V poročilu Evropskega parlamenta smo države članice pozvali, da to delo izboljšajo in da priporočila izpolnijo v celoti to je bil neke vrste nasvet, precej pameten nasvet za tiste države, ki so v težavah. Treba je okrepiti nacionalno in evropsko sodelovanje za mobilizacijo kapitala. Vse to je zapisano tudi v priporočilih. Letni pregled rasti, ki ga je komisija objavila pred dvema mesecema, je pomemben dokument, ki omenja na kak način zopet zagnati gospodarstva v državah članicah upam, da nam bo v parlamentu uspelo doseči dogovor o integriranem pristopu komisije. Verjetno veste, da imamo glede tega precej različna stališča, precej se razlikujemo, ko gre za um, vzroke za krizo in tudi, ko gre za odpravo razlogov. Menimo pa, da je pristop na podlagi treh stebrov, ki ga je predlagala komisija, ustrezen pristop. Stebr za naložbe je zelo pomemben za ustvarjanje novega zaupanja. Vrtimo se v začaranem krogu, kjer pomankanje investicij pomeni pomankanje rasti, pomankanje rasti pa pomeni pomankanje zaupanja. Če pa ni zaupanja, pa ni naložb, ni investicij. Vidimo torej, da je treba nekako prebiti ta krok in poročilo EGS, ki ga je komisija pripravila, je že korak v to smer. Še posebej v tistih državah, ki imajo na voljo dovolj fiskalnega manjerskega prostora, lahko vidimo, da so to vrsti načrti izvedljivi, kajte v teh državah so že zaznali določeno stopno gospodarske rasti in te države bodo lahko črpale sredstva iz sklada. To bi morala biti vzpodbuda za tiste države, ki niso tako uspešne, ki morajo izboljšati trg dela, ki morajo izboljšati sistem socialne zaščite, ki morajo izboljšati svoje eh, pokojninske sisteme, naprimer, hkrati pa obvarovati načela trajnosti in poštenosti. Povdaril bi tudi, da skušamo z nekaterimi predlogi sprememb, ki jih predlagamo k poročilu, povdariti, kako pomembna je vloga majhnih in srednje velikih podjetij. Ta mora imeti lažji dostop do kapitala in morali bi ponuditi ne samo sistem EFCI, ampak tudi sisteme, eh, ki so temu podobni, naprimer eh, tvegani kapital. Um, sisteme oziroma scheme uh, skupnih naložb in tako naprej. Vse to bi MSP-jem koristilo. No, ob tem pa imamo še dva stebra, ki sta ravno tako pomembna. Glavna naloga fiskalne konsolidacije prijazne rasti je ravno ustvarjanje novega zaupanja v državah članicah. Če teh enormnih uh, dolgov ne bomo ne bomo uspeli nadzirati, potem tudi zaupanja in rasti ne bo. No, potem pa so tu še strukturne reforme, ki sodijo v tretji stebr um, letnega pregleda rasti in pa nove strategije komisije. Strukturne naložbe so pomembne, ker ustvarjajo povezavo med evropskim semestrom in pa uh, strategijo Evropa 2020. Tekom priporočil oziroma v okviru priporočil po državah bo komisija tem državam povedala, katere spremembe, katere strukturne reforme morajo sprejeti, če želijo doseči cilje v okviru strategije Evropa 2020. Ti cilji so politično zavezojoči, pravno ne, ampak politično zavezojoči. Ampak na ravni Evropske unije so, se, so s temi cilji soglašali vsi voditelji držav članic. To pomeni, da jih je treba upoštevati. Z zanimanjem že pričakujem umestni pregled strategije Evropa 2020, ki, jo pripravlja ki ga pripravlja komisija. Vemo, da vse države niso ravno eh, na isti ravni, ko gre za eh, izpolnevanje ciljev oziroma doseganje ciljev. Ravno zato pa je ta umestni pregled pomemben, tako da vidimo, katere države morajo eh, nekoliko pohiteti in katere so na dobre pa poti. Za konec bi še povedal, da smo trenutno na poti izboljšave celotnega, celotnega sistema. Instrument je dober, ampak treba ga je dopolniti. Govorim o, o evropskem semestru. Treba je sprejeti ključne spremembe ključne strukturne reforme, ki jih semester omenja. Sicer semester še ni perfekten, ni še dodelan, je pa že dober. Treba ga začeti izvajati, usklajevati. Lahko bi ga tudi oblikovali uporabnikom, na uporabnikom bolj prijazen način, če se tako izrazim. Tu bi lahko poštevali vse povratne informacije iz držav članic, ki bi lahko prišle prav. Prav tako pa bi lahko k delu pritegnili še več deležnikov iz držav članic. treba je vedno znova ponavljati, da je to delo, ki ga opravljamo v korist in v dobro držav članic. To ni nekaj, kar usiljujemo državam od zunaj. To ni neka neprijetnost. To so priporočila na sveti, ki so kakovostni in ki, država, ki jih države morajo upoštevati. Če pa želimo, da se bo to zgodilo, potem moramo tako v nacionalnih parlamentih, kot tudi v Evropskem parlamentu ustvariti eh, ta duh Eh, zaupanja in sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala, Dario Srozati. Zdaj pa dajem besedo poročevalcu Sergiju Gutierrezu Prijetu, poročevalcu na lastno pobudo v okviru Lora Empel. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Res je, da je da evropski semester ni najpomembnejši instrument eh, koordinacije gospodarskih politik EU in države članice. Ne, temveč je to pravzaprav edini instrument, ki ga imamo, vendar ga ne uporabljamo dovolj. Zakaj? Zato, ker nimamo koordinacije eh, na ravni EU države članice. In Eh, nacionalni parlamenti pa sploh ne sodelujo pri tem in s tem se tudi zmanjšuje demokratična eh, vredostojnost tega postopka. Torej, potrebovali bi takšne sestanke, kot jih imamo danes za to. In eh, pravzaprav Evropska komisija preden predstavi letni pregled rasti, šele stopil stik eh, s parlamenti in z državami članicami. In od držav članic pa eh, zahteva, da pošljajo podatke preden eh, predstavijo svoje podatke reformnih programov. In mislim, da moramo to se skupaj izboljšati, zato da bodo nacionalni poslanci del tega postopka in na ta način bo tudi sam proces bolj uh, demokratičen in bolj učinkovit. Če bomo poslance izključevali iz tega procesa, potem ne bomo mogli izboljšati konkurenčnosti in usklajenosti naših gospodarstev. Torej, zelo je pomembno, da sodelujemo Eh, pri tem postopku. V, v odboru za zaposlovanje smo želeli pripraviti koristno poročilo, ki bi lahko spodbudilo gospodarsko rast, gospodarsko živitev in lani je prišlo do zelo majhne gospodarske rasti nismo uspeli rešiti težav z brezposelnostjo in državljani menijo, da gospodarska oživitev ni pravična, kajti nismo uspeli zmanjšati neenakosti. Zato menimo, da je naše poročilo takšno, da uh, vključuje štiri pomembne sporočila. Želimo uh, novo strategijo, ki naj bo čim bolj ambiciozna. Pomembno je, da revidiramo pak za stabilnost in rast. Preveč je vrčevanja in to moramo revidirati. To mora biti del okvira te revizije pakta za stabilnost in rast. Potrebujemo uh, več fleksibilnosti in moramo se vprašati, ali bo fiskalna konsolidacija dejansko povzročila gospodarsko rast in zaposlovanje. Moramo revidirati vso strategijo eh, strukturnih reform zlasti, ko gre za zaposlovanje. Prejšnja komisija je skušala svoje delo osredotočiti najprej na vrčevanje in potem na strukturne reforme uh, reforme. In vrčevanje je bilo pretirano. Prav tako je bilo pretirano izvajanje strukturnih reform in neenakosti so se le povečale. Torej, ne moremo imeti uh, nekih mantr, ki govorijo strukturne reforme, strukturne reforme, strukturne reforme. Ne, moramo videti, ali strukturne reforme uh, povečajo ali zmanjšajo brezposobnost. To je ključnega pomena. Preveč govorimo, da bodo ref, strukturne reforme povečale zaposlovanje. Ni nujno, da je tako. Menim, da lahko tudi druge stvari povečajo zaposlovanje. In zdi se, da obstaja uh, razhajanje med tem, kar pravi komisar za zaposlovanje in kar pravi uh, komisar za gospodarske zadeve. Večina uh, strukturnih uh, reform zadeva reformo trga dela. Vendar te reforme trga dela so privedle do eh, fragmentacije naših trgov dela in tega, tega se zaveda tudi komisija. Komisija je zapisala v svojem sporočilu, da 52 odstotkov vseh uh, novih delovnih mest v Evropski uniji ne pomaga evropejcem, da bi šli iz revščine. To pomeni, da kljub temu, da imajo ljudje delovno mesto, ne morejo dostojno živeti. Torej, prišlo je do reform trga dela, ki so poslabšale uh, položaj naših delavcev in eh, ljudje so zaradi tega v zelo, neenaki, v zelo neenakem položaju. Potem imamo neenakost med mladimi in starejšimi. Prišlo je do fragmentacije, ki povzroča tudi razkol med generacijami. In delo je ne le pravica, temveč tudi tista popkovina, ki daje državljanom občutek, da so del družbe. In mi se zato zauzemamo, zato da moramo uh, izboljšati oziroma se znova povrniti k našemu socialnemu modelu, ki je trpel zaradi vrčevalnih ukrepov. Moramo zmanjšati neenakosti, moramo odpraviti revščino, smo, kateri smo pričali. In s tem bomo tudi odpravili težave povezane s populizmom, ki je vedno večja težava v Evropi. Prišlo je do velikih sprememb v evropski politiki v zadnjih mesecih, vendar vprašanje je, ali nam bodo te spremembe res pomagale, da bomo lahko izšli iz gospodarske krize. Moj vtis je, da si je Junkerjeva komisija. Eh, eh, res prizadeva za to, da bi izšli ven iz krize, vendar da morda ni storila vse, kar bi lahko. Zato menim, da je zelo, eh, zelo dobro, da bi, bila, da bi bile strategije še ambicioznejše. In moramo torej spremljati, ali reforme dejansko dosegajo rezultate, ki bi jih morale. In naložbe morajo biti uh, take, da bodo dejansko koristne. Naložbe morajo biti. Uh, mora potekati ravno tam, kjer so najbolj ogroženi in kjer je najbolj potrebno spostaviti nova delovna mesta. Eh, ne smemo dovoliti, da bi te naložbe preprosto nadomestile neke naložbe, ki so že bile načrtovane tako ali tako. Torej, potrebujemo tudi odločno politiko za male in srednje velika podjetja, da bodo lažje dostopala do posojil. In prav tako moramo. Uh, razmišljati o tem, kako odpraviti težave s pretiranjo zadolženostjo MSP-jev, kajti tudi to škoduje zaposlovanju. Potrebujemo uh, delovna mesta, vendar ta delovna mesta mora biti dostojna in za nje je in, in, in dostojno plačana. Junkerjeva komisija je govorila o tem, da bi lahko imeli neko evropsko eh, minimalno plačo, s tem bi eh, odpravili um, revščino med zaposlenimi. In uh, torej številni ne morejo delati tako, kot bi želeli in moramo se uh, lotiti tudi vprašanje obdavčitve, kaj je določena, določena delovna mesta so preveč obdavčena. In menim, da bi morali tudi torej, preveriti, kakšne, kakšne so naše sistemi obdavčitev. Moramo upeljati socialno dimenzijo eh, v Evropsko unijo. Preveč smo jo izpuščali v zadnjih letih in mislim, da moramo vedno moramo več govoriti o socialnem stebru, tudi ko govorimo o emu. In mislim, da je prišlo do spremembe usmeritve in moramo torej to ukrepiti, moramo biti ambicioznejši za to, da bomo imeli gospodarsko rast, ki naj bo tudi učinkovita in pravična za vse državljane. Hvala. Zdaj pa daj mi se do uh, eh, Andreja Sošvabu, ki bo predstavil poročilo na lasno pobudo o skupnem trgu znotraj evropskega semestra, ki ga je pripravil odbor IMKO. Hvala, gospod predsedovoči, kolegice in kolegi. Razpravo o evropskem semestru je vedno zelo zaznamovana z splošnimi političnimi stališči. Konkreten predlog, kako izboljšati oziroma spodbuditi gospodarsko rast in kako združiti delo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, pa je postopek soodločanja in pa vprašanje, kako izboljšati zakonodaje na področju enotnega trga, single market governance. Zelo sem vesel, da je kolega Gutierrez predstavil toliko dobrih izhodišč, s katerimi bi lahko države članice, ki nekako potrjujejo ta priporočila v naravni Evropskega sveta pridejo tudi v veljavo in se začnejo učinkovito izvajati. Tako učinkovito, da bo na koncu tega imel koristi Evropski enotni trg. Po študiji komisije bi lahko s temi predlogi ustvarili do 2 odstotka dodatne gospodarske rasti, ne da bi ob tem potrebovali še kakšne dodatne gospodarske okrepe v državah članicah. V okviru evropskega semestra imamo ogromno nekih novih predlogov, s katerimi se sicer lahko v določeni meri strinjam, z nekaterimi tudi ne. In to pomeni, da imamo ogromno možnosti v Evropski uniji. Vidimo pa, da jih teh možnosti ne izkoriščamo. In zato bi, gospod predsedujoči, v imenu naše poročevalke gospe Galpelč, ki je danes sicer ni z nami, povedal, da skupni trg po našem mnenju predstavlja zelo pomembno ulogo v okviru evropskega semestra. S tem lahko gotovimo, ali države članice, ne glede se severa ali juga Evrope ali izhoda ali zahoda Evrope, eh, evropski trg na učinkovit način izvaja oziroma ga skušajo z izvajanjem zakonodaje Eh, krepiti. Predlog komisije za enotno upravljanje skupnega trga je nekaj, kar v našem odboru pozdravljamo. Upamo pa, da nam bo na srednji rok skupaj s parla nacionalnimi parlamenti uspelo pokazati, da evropski semester ni zgolj neka vaja, v okviru katere si izmenjujemo mnenja o makroekonomskih vprašanjih, ampak da je to okvir, v katerem si moramo postaviti vprašanja o tem, kako izvajati zadane naloge v državah članicah in kako izboljšati skupni trg. Če nam bo ob koncu uspelo s tem spodbiti rast, je to možnost, ki jo moramo izkoristiti. In zato mislim, da Evropski semester in pa poročilo o enotnem upravljanju predstavljata dodano vrednost. Tako da upam, da bo tudi v državah članicah ta razprava bolj okrepljena. Hvala. Hvala. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Imam že 11 govornikov, vendar imamo čas tudi za več govornikov, tako da vas eh, vabim, če vas zanima, da se prijavite k besedi. Torej, pošljite nam obrazec za registracijo. Najprej pa gospod eh, Manuel Sarazin iz Nemškega Bundestaga. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod in gospod, Evropski semester je eden izmed najpomembnejših instrumentov za izvajanje strategije Evropa 2020 tudi na tistih področjih, kjer imajo države članice izključno pristojnost ali pa ker gre za deljeno pristojnost. Evropski semester pa kljub semu danes ne pokriva vseh vidikov. Razprava o Evropskem semestru ni dovolj prisotno. Evropski semester ni dovolj politiziran, preveč je tehnokratski, preveč je zgolj v domeni komisije in pa držav članic. Evropski argumenti v razpravah eh, na ravni držav članic sploh niso prisotni, kajti večina razprav gre v smer, um, ki nakazuje, da se morajo države članice braniti pred strategijo oziroma pred vplivi iz Brusla cilji iz strategije Evropa 2020 se prav tako ne izvaja na dovolj ustrezen način v okviru evropskega semestra. In na vseh teh problematičnih področjih bi lahko evropski semester izboljšali, če bi k delu pritegnili nacionalne parlamente. Tu imam kar nekaj predlogov, kako to storiti. Prvič, predlagam, da se, letno, da se letni pregled rasti uh, vključi v postopek soodločanja med Evropskim parlamentom in uh, Evropskim svetom. Na ta način bi okrepili Evropski parlament. Po drugi strani pa bi želel okrepiti tudi nacionalne parlamente in sicer s tem, da bi reformne programe iz držav članic obravnavali tako v nacionalnih parlamentih, torej pristojnih odborih in na plenarnih sedanjih nacionalnih parlamentov in da bi se ta poročila potem tam tudi potrjevala. Nacionalni parlamenti morajo biti v bolj okrepljenem stiku eh, z Evropsko komisijo, ko gre za te postopke. Pa ne samo zato, da bi predstavili nacionalne argumente, tudi zato, da bi Evropski komisiji in morda celo Evropskemu parlamentu dali možnost, da eh, predstavijo nacionalne vidike, nacionalne argumente in komisijo in parlament eh, osvestijo o teh nacionalnih vidikih. Zato bi lahko parlament predstavil, oziroma zato bi lahko komisija nad, um, priporočila predstavila pristojnim odborom v nacionalnih parlamentih, še preden to predstavijo vladam držav članic. Potem pa bi o tem razpravljali in sledila bi nekako skupna razprava z vladami, z komisijo, s parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Poleg tega, bi morali imeti možnost predstaviti konkretne ukrepe, tako v nacionalni parlamenti komisiji, kot tudi obratno. S tem bi lahko predstavili posamezne cilje za posamezne leta, ne samo v celotnem dobi od danes do 2020, ampak po posameznih letih do takrat. Hvala. Hvala. Hvala tudi za vaše konkretne predloge. Sedaj pa Ivo Oliveira iz Portugalske. Izvolite. President. Hvala, gospod eh, predsednik. Ta razprava je zelo pomembna, razprava med parlamenti. Živimo v času sprememb v Evropi. Evropa je zaskrbljena zaradi pomankanja gospodarske rasti, zaradi brezposelnosti, deflacije in pozitivno eh, vidimo Junkerjev načrt za naložbe in tudi vidimo multiplikativne učinke, do katerih bo lahko prišlo. Vendar v številnih državah potrebujejo večje spremembe za to, da bi odpravili težave v vsakdanjem življenju ljudi. Ko se gledamo naše statistike na portugalskem, vidimo, da imamo veliko mladih brezposelnih, imamo poslabšanje socialnih storitev, zdravstvenih storitev in vidimo, da vrčevanje ima zelo dramatične posledice za družbo. Mladi so puščeni ob strani, komisija pravi, da dela na tem in mi lahko rečemo le, da je to nujno in da moramo hitreje ukrepati v strategiji eh, EU 2020, bi morali pospešno delovati ali lahko povečamo enakost v Evropi in damo mladim upanje in poskrbimo za to, da bodo potem tudi ljudje Evropi bolj naklonjeni. Hvala. Sedaj pa Zoran Đurković, Hrvaški parlament. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo pravilno ste ga izgovorili, gospod predsednik. Strategija Evropa 2020 je nekaj, kar bomo analizirali in revidirali tako kot je to vedno eh, tako pri strategijah. Življenje se spreminja in vedno moramo stvari spreminjati, ko govorimo o strategijah. Ko govorimo o evropskem semestru, je predpogoj za rast in zaposlovanje seveda finančna stabilnost oziroma fiskalna konsolidacija za tiste, ki eh, so prizadeti zaradi neravnovesja vsi si seveda želimo zasebnih investicij, vendar tudi države se morajo odzvati, kajti dejstvo je, da banke, ki so sicer likvidne, eh, ne morejo zagotoviti gospodarske rasti v Evropi. Zato je pomembna tudi vloga Evropske unije in držav članic. Države članice in EU morajo spodbujati tudi zasebne naložbe, potrebne pa so tudi državne investicije, zato da dosežemo neko skupno sinergijo. Rad pa bi poudaril to, da potrebujemo sinergijo ukrepov Evropske centralne banke in Evropske komisije. In ta sinergija bi lahko dala kakovosten rezultat in tudi načrt za nadaljne ukrepe. Hvala. Richard eh, Jung iz francoskega senata, izvolite. Hvala, gospod predsednik rad bi povdaril, eh, da nimamo veliko razlogov za veselje. Imamo zelo visoko brezposelnost, gospodarska rast je nizka in smo na meji deflacije in to nam bo povzročilo še hujše težave. Zato moramo ukrepati, resno ukrepati. Konjunktura je trenutno dobra, cena nafte je nizka, obresti so nizke. Evropska centralna banka ima uh, politiko, ki nam ustreza in sedaj bi morali uspeti. uspeti. Ključen element je naložbeni načrt. Govorimo o 115 uh, eh, milijard, če bo seveda učinek vzvoda res deloval tako, kot je predvideno. Torej, to je primerljivo z ameriškim načrtom za naložbe v infrastrukture. Vendar menim, da moramo ukrepati hitreje. Ne gre za to, da se sedaj mesece in mesece pogovarjamo o gospodarskem upravljanju, o metodah. Prava težava je to, da moramo ukrepati hitro, da moramo izvati prave projekte in ta načrt za naložbe mora služiti temu, da izvajamo skupne politike, eh, ki nam bodo omogočale eh, izvajanje skupnega trga. Kaj imamo v mislih? Imamo v mislih omrežja, energetiko in tako naprej. Torej, prosil bi komisijo in države članice, da so hitrejši, da čim prej sprejemo odločitve za izvajanje tega načrta za naložbe. Hvala. Ivana Maletič, Evropski parlament, izvolite. Dobar dan, zahvaljujem predsednik. Dobar dan, hvala gospod predsednik. Pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamentov in eh, kolege poslance Evropskega parlamenta. Zanimivo je vprašanje, kako smo blizu ali daleč uh, glede doseganja ciljev iz strategije Evropa 2020. Ali nam je uspelo povečati zaposlenost? Ali smo zmanjšali revščino v Evropski uniji? Ali smo uh, povečali število visoko izobraženih v Evropski uniji? Ali smo uh, povečali povečali uh, eh, količino obnovljivih verov energije ali smo dejansko povečali uh, naložbe v raziskave in razvoj. In potem drugo vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je, ali se razvojna strategija držav članic uh, eh, uh, usklajuje z strategijo EU 2020. In po drugi strani, ali se je strategija EU 2020 sprejemala uh, skladno z nacionalnimi strategijami. Le, če bodo vse te strategije povezane, bomo lahko nekaj dosegli. Evropski semester bi uh, moral preko priporočil za konkretne države članice uh, skrbeti za to, da dosegamo cilje strateških dokumentov. Kaj potrebujemo? Potrebujemo večjo povezanost strateških dokumentov, poleg tega pa moramo v to koordinacijo vključiti tudi kmetijske politike, saj te predstavljajo večino evropskih proračunov in vse to moramo tudi povezati z evropskim semestrom, sicer ne bomo ničesar uh, spremenili in ne bomo dosegli Evrope uh, razvoja in investicij, kakršno si želimo. Hvala. Sedaj pa Andres Galasevski iz Polskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa. Pred več leti smo bili priča neuspehu Lizbonske strategije. No, Vprašanje je, kaj pa bo za strategijo EU 2020. Ta strategija je pomemben dokument, vendar je pomemben le, če uh, ga lahko izvajamo, če je fleksibilen, če je to zgolj nekakšen tok, doko, tok dokument potem ne bo pripomogel k razvoju. Preden države članice uh, prisilimo, da morajo storiti to in to, moramo ugotoviti, ali je ta dokument sploh učinkovit. Torej, nek možganski trust, neki akademiki bi morali revidirati to strategijo. In to zato, da ne bomo preveč omejeni. Imamo uh, številne politike, imamo kohezijsko politike, imamo fiskalno politike, imamo proračunsko politike in moramo se vprašati, kako vse te politike prispevajo gospodarski rasti in če ne, zakaj ne. Potem je tu še en pomemben element. Moramo upoštevati to, da ima Evropska unija proračun, ki uh, je sestavljen iz enega odstotka proračuna od držav članic. Torej 99 odstotkov uh, državnih proračunov ostane v rokah držav članic. In torej imamo le en odstotek uh, BDP držav članic in moramo doseči čim večjo dodano vrednost za ta proračun. In uh, katere elemente bi morali upoštevati? Morali bi upoštevati uh, predvsem ustvarjanje delovnih mest in prihodek. In moramo odpraviti ovire, ki uh, nam jih nalagajo državne administracije moramo podjetniš, podjetnikom uh, dati priložnost, da zadiha na ta način, bomo lahko šli naprej in dosegli napredek. Hvala lepa. Pavlo Sa iz Portugalske, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Prej smo slišali, da je strategija Evropske unije to, da bi ustvarili delovna mesta, dostojna in dobro plačana delovna mesta. Vendar uh, program trojke na portugalskem je dosegel ravno nasprotno. Kaj se je zgodilo na portugalskem trgu dela? Imamo na sto tisoče uh, izgubljenih delovnih mest, imamo rekordno brezposelnost, zlasti med mladimi. Eh, delovna mesta sto, so vedno bolj nestabilna, ljudje so slabo plačani, pogodbe so slabe. Težko nekdo doseže eh, karjerno napredovanje. Veliko ljudi se izseljuje in šokiralo nas je, da je Evropska komisija v svojem sporočilu zapisala, da so reforme na portugalskem zgled učinkovitih strukturnih reform. No, gospe in gospodje, v lizbonski strategiji so države članice se zavezali k temu, da bodo dosegle popolno zaposlenost. Zapisali so, da bo leta 2010 eh, Evropska unija uh, najbolj konkurenčna uh, najbolj gospodarstvo na svetu z polno zaposlenostjo. To se ni zgodilo. V, na portugalskem je ogromno ljudi, ki živi pod pragom revščine, ogromno otrok uh, živi v revščini in eh, vse, vse te strategije niso nič koristile portugalskim državljanom, temveč zgolj predstavnikom kapitala. In kaj se je zgodilo, imamo vedno več eh, brezposelnih in kaj potrebujemo. Moramo preprečiti nadaljne izvajanje teh politik in potrebujemo uh, politike, ki bodo eh, dale delovcem delo in, in pravice. Hvala. Soterios Zajanopoulos iz Evropske parlamenta. Prav tako pa bo sedaj uh, predsedovala naši skupini uh, kolegica ulvsvok zadeve so se spremenile janja spravi grčija je veliko trpela zaradi ameriškega imperializma v preteklosti in kar naenkrat so sedaj naši veliki prijatelji ne smemo priti v situacijo, v kateri bodo ljudje potisnjeni v revščino. Kljub velikim naložbenim načrtom Evropske komisije in gospoda Junkerja, kajti dejstvo je, da pomoč, ki jo dobi Grče, je odvisna od nacionalnih reform in te nacionalne reforme pomenijo le še več trpljenja za lokalno prebivalstvo. In to, bo, to ne sme biti slabost tega načrta. Evropska unija želi zmanjšati ceno uh, dela, vendar to pomeni torej to, ko se pogovarjamo o strategiji EU 2020. In nova grška vlada se želi začeti pogajati in mislim, da se moramo uh, eh, oddaliti od Evropske unije in moramo se zauzemati za odpis naših dolgov. Eh, Hvala. Gospod Paolo Gereri iz Italije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala. Zavedati se moramo, da strategijo EU 2020 pravzaprav nismo dosegli še nobenega cilja do zdaj. Razlogov za to je več. Vedeti pa moramo, da je nekaj osnovnih napak, ki so nastale pri izvajanju te strategije, bilo narejenih. Ta umestni pregled bi moral biti priložnost, da skoraj da radikalno na novo definiramo strategijo, še zlasti kako povezati strategijo EU 2020 in evropski semester. Do zdaj je tu vladala velika delitev in menim tudi, da bi morali okrepiti cilj semestra, še zlasti, če se želimo resno lotiti neke vrste strategije, za rast temelječo na naložbah. Tri različne ravni so, kjer bi strategijo lahko ponovno pregledali. Prvič, vsebina EU 2020. Jasno nam reč je, da način zastavljanja ciljev na ravni EU in prevajanje tega v ukrepe na nacionalni ravni, to se ni obneslo. Čas je, da zdaj dosežemo nekatere cilje več gospodarske integracije na ravni EU in zato potrebujemo nekako vse evropske cilje, ki so več kot zgolj vsota nacionalnih ciljev. Z tega vidika je jasno, da recimo področje infrastrukture neke vrste vse evropska infrastruktura predstavlja zelo, zelo pomemben cilj, ki ga lahko postavimo v središče teh novih vsebin. Potem, upravljanje te strategije. To je vedno bila šipka točka EU 2020, uh, tako imenovani peer review, se ni obnesel. Še zlasti ne zato, ker smo videli zelo velik razkorak med tem pristopom in pristopom skupine za stabilnost oziroma semestrom. Zato je z tega vidika zelo pomembno, da povežemo oboje in zelo pomembno je, da bi komisija v letnem pregledu rasti konkretno omenila dosežen napredek in napredek, ki ga je še potrebno doseči za to, da bi dosegli cilje EU 2020. Zaenkrat se to še ni zgodilo. In tretjič, če lahko spremenimo vsebino in spremenimo upravljanje, potem mislim, da bo možno tudi ponovno pozicionirati strategijo v samo srce naše politike EU? Tukaj imamo ločnico med tistim, čemur bi lahko rekli predlaganje novih pravil na ravni EU, to počne Evropska komisija, po drugi strani pa imamo tukaj dolgoročne cilje. Ti dve ravni sta bili do zdaj daleč vsaka sebi in to ni pravi način naprej. Iz tega ne nastane ustrezna interakcija. Zato pregledati vsebino, upravljanje in ponovno pozicionirati to strategijo v samo središče politike EU, vse to skupaj bi nam lahko omogočilo ponovno oživitev rasti na ravni EU. Uh, uh, Gospa Gabriela Kretu, Romunija, izvolite drage kolegice in kolegi cilji so lahko dobri način kako jih dosežemo pa je nekaj drugega na našem zadnjem srečanju v rimu smo se prvi dan pogovarjali o tem kako nevaren je lahko javni dolg in kako preprečiti našim vladam da se še bolj zadolžijo. Drugi dan smo skušali iskati rešitve, da bi javnemu sektorju omogočili, da to naredi, da se poveča razpoložljivost kreditov in seveda zaupanje v finančni sektor. Imamo zato slabe in dobre dolge. Slišali smo novo idejo. Obstajajo slabe naložbe, javna neposredna vlaganja, ki se jim nekateri izogibajo, čež da to spodkopava finančno konsolidacijo. In potem imamo tudi dobre naložbe, ki so sicer, eh, ki temelijo na zasebnem kapitalu, ampak mm, vključujejo tudi javni sektor. Tukaj gre za ideologijo. Ideologija sama po sebi ni napačna. Vidimo pa, da so bili do sedaj rezultati zelo šipki. Sprašujem, zakaj evropski oblikovalci politik zavračajo pomen javnih neposrednih naložb, pa tudi kako pomembno je povečati povpraševanje za to, da bi ponovno zagnali gospodarstvo in dosegli skupne strateške cilje. Mnogi bi rekli, da bo večje povpraševanje takoj vzbudilo večje zaupanje v finančne trge. Žal pa se zdi, da zaupanje v naše vlade in eh, demokratično izvoljene poslance predstavlja nekaj, kar nujno potrebujemo. Pirinski from... Gospod Pirinski iz Bolgarije in tudi poslanec v našem parlamentu. Hvala, bi, Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. V izjavi Barozove komisije, to je bilo pred kakim letom, marca lani, je bilo jasno zapisano, da smo v preteklosti videli, da je bila Evropska unija nek eh, stroj, nek mehanizem, ki si je prizadeval za konverzijo, v krizi to ne velja več. Obstaja proces, skozi katerega se poglabljajo uh, razhajanja med državami članicami in celo znotraj njih. Evropska komisija je v tem istem besedilu zapisala, da načrtuje revizijo tega besedila, da bo potekala javna izmenjava mnen in to je tudi potekalo konec lanskega leta. V začetku leta 2015 naj bi tako opravili ta umestni pregled, da bi dejansko pregledali cilje in politike. Moram reči, da me je presenetilo to, kar slišim od gospoda Katajnena. On namreč pravi, da je treba narediti še veliko stvari in da bo zato komisija preložila ta umestni pregled. Gospa predsedujoča, kako namerava nova komisija načrtovati svoje investicijske in druge politike, ne da bi sploh vedela, kaj se je dogajalo do sedaj pri izvajanju strategije in sploh eh, katere posodobitve potrebujemo nadalje. Mislim, da je Evropska komisija zamudila zlato priložnost, da bi pregled v tem parlamentu izkoristila tudi zato, da bi predlagali, da v nacionalnih parlamentih opravijo pregled nacionalnih programov, ki so bili sprejeti v skladu z Evropsko strategijo. Potem bi dobili zelo usklajeno eh, agendo in večjo spodbudo za drugo polovico izvajanja strategije. Problemi, ki jih navaja v svojem poročilu Evropska komisija, predstavljajo resne probleme. Namreč začne se to za socialnimi posledicami krize, potem staranje prebivalstva, demografske težave. Vse to prinaša vrsto različnih posledic za zaposlovanje, socialne vidike. Eh, potem je tu še en problem, ki se mu reče eh, vse večje neenakosti torej velik prepad med tistimi, ki imajo najvišji dohodek in tistimi, ki imajo najnižji prihodek. Naj zaključim. Globoko sem prepričan o tem, da Junkerjeva komisija sploh ne ve, kaj mora narediti. Mislim, da ni ne pripravljena, ne nima želje, da bi rešila probleme, pa se mi zdi, da išče samo kratkoročne rešitve in nam skuša prikazati, da je dejavna. You, Hvala, gospod Pirinski. Pervanš Beres ima besedo, ki je poslanka v tem parlamentu. Hvala, gospod predsedojoča. V okviru evropskega semestra obstajajo izzivi, ki jih imel tudi kolega Andreas Švab, izzivi glede notranjega trga. Odločenih vidikov pa nismo omenjali eh, glede okvirja Junkrivega načrta. V tem načrtu se veliko govori o notranjem trgu. To je pomembno, če želimo dolgoročne naložbe, ki bodo spodbujale uh, torej prehod v zeleno gospodarstvo, potem moramo investirati v obnovljive vere energije. In moramo torej tudi to upoštevati, zato da bi imeli boljšo predvidljivost, predvidljivost te strategije. Potem glede digitalnega vidika Junkerjev načrt ima poglavje glede notranjega trga, ki je zelo pomembno in upam, da bodo nacionalni parlamenti lahko s tem v zvezi kaj storili. Kaj nam koristi imeti velike naložbe v digitalno gospodarstvo, če pa koristi od tega ne bodo prišle eh, primernim upravičencem, torej državljanom torej dodana vrednost je eh, nekaj, kar bo koristilo le velikanom z tega področja Google, Microsoftu, Apple in tako naprej. Torej, moramo se tudi eh, pogovarjati o tem, kako obdavčiti te nove tehnologije, ki se uspešno izogibajo klasični obdavčitvi. In potem še zadnja stvar hvala našemu kolegu Sarazinu iz Nemškega Bundestaga, ki je podprl določen naše predloge, ki se nam zdijo zelo pomembne, zato da bomo dosegli demokratičnost Evropskega semestra. In uh, Evropski parlament in nacionalni parlamenti morajo zelo odločno ukrepati in sodelovati, tudi ko gre za priporočile za države članice. Hvala, gospa Beres. Gospod, beseda dobi gospod eh, Neofitus Cipra. Floisios. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Pogovarjamo se o tem, kako premustiti recesijo. Strinjamo se o enem in sicer, da je najboljša pot naprej rast. Seveda, lepo je, ko poslušamo o več kot 300 milijardah naložb, lepo je, ko slišimo, mm, da načrtuje Evropska centralna banka ukrepe, ampak bojim se, da tudi to samo po sebi ne bo dovolj. Gospodarska rast v svobodnem gospodarstvu, kot je Evropa, lahko dosežemo le s kakovostnimi naložbami. Mislim, da včasih pozabljamo, prav pa bi bilo, da bi se spomnili, kaj je resnični problem v Evropi. To pa je, leta dolgo Evropa izgublja bitko konkurenčnosti s preostankom sveta. Mi smo enostavno izgubili eh, našo konkurenčno prednost in ravno zato ni velike želje po naložbah. Zato mislim, da moramo postati bolj konkurenčni, da bomo lahko pritegnili naložbe in vlagatelje. Zato se moramo pogledati v zrcalo. Močno smo zadolženi. Smo celina, ki se stara. Prav tako nimamo velikih rezerv energentov, zato je oskrba in varnost oskrbe velik problem. Prav tako zdaj že kar nekaj let izvažamo delovna mesta in našo industrijo v tujino. Izgubljamo tudi bitko na področju digitalnih industrij. Zato si moramo pogledati ta problem pri izvoru. Evropska industrija mora postati bolj konkurenčna, kajti sicer bomo še leta dolgo capljali na mestu recesiji. Potrebujemo zelo stroge programe. Sprašujem se, kako bomo prišli nazaj do gospodarskega razvoja, recimo v Grčiji, še več zadolževanja mislim, da ne moremo doseči rasti enostavno s kopičenjem dolga. Zato mislim, da moramo rešiti to vprašanje. E, Hvala lepa. Ines Suver iz Portugalske, poslanka v tem parlamentu. Uma das questões que... Hvala. Eno od vprašanj, ki nas najbolj skrbi, in ki ga moramo obravnavati, ko govorimo o načrtu za ustvarjanje delovnih mest, je položaj, v katerem delavci danes živijo. Če si pogledamo študije komisije same, če si pogledam študijo, ki se nanaša na mojo državo, pa to ne velja samo za Portugalsko. Če si pogledamo število delavcev, ki delajo, a so revni, so številke strašljive. Imamo sicer investicijski načrt, ampak vprašati se moramo, zakaj ga pa potrebujemo. Seveda naložbe eh, spodbujajo gospodarstvo. Vendar pa končni cilj je dobrobit in blaginja ljudi. Zato se moramo vprašati, ali bo to prispevalo k blaginji ljudi. Povedati moramo, da v tem načrtu ni nobene varovalke, ki bi zagotovila, da se bodo ustvarjala delovna mesta. Nič ni govora o stabilnih, resnih delovnih mestih, ki prinašajo tudi pravice za delavce. Dobro, investirali bomo v uh, energetsko infrastrukturo in tako dalje. To so velike naložbe, ki bodo nedvomno prinesle koristi zasebnim konzorcijem, ki pripravljajo svoje finančne načrte. Vendar pa po vseh teh naložbah? Ali bomo resnično dobili trajna delovna mesta? Ali bomo s tem rešili varnost delovnih mest? Ali bomo s tem rešili ljudi, ki so padli pod mejo revščine? Imam dve zelo konkretni vprašanji, ki izhajata iz letnega pregleda rasti. Dva stavka sta, ki jo človek zlahka spregleda, pa lahko uničita življenje mnogim. Ko Evropska komisija pravi, da moramo vlagati v socialne storitve in eh, nadomeščanje dohodka, govora je o tem, da bi morali ustvariti storitve za aktiviranje delovnih mest. Kaj hočemo ustvariti? Ali hočemo ustvariti več pripravniških mest. Kaj sploh pomeni aktiviranje delovnih mest? To ne bo rešilo vprašanja zaposlovanja. Če skušamo početi to, kar smo počeli zdaj, to pa pomeni odpuščanje na stotine ljudi iz javne uprave, potem jih bomo morali nadomestiti z ljudmi, ki imajo začasne pogodbe. Na ta način bomo samo poslabšali situacijo in dobili še več negotovosti delovnih mest oziroma še več ljudi, ki delajo, pa so vendar revni. To namreč so prekerna delovna mesta. Zato sprašujem komisijo, ali ne bi moralo veljati, da skupnostnih sredstev ne uporabljamo za to, da ustvarjamo negotova delovna razmera. Ne bi to moralo biti načelo. In še eno vprašanje. Mislim, da gre za nesprejemljivo poseganje v zadeve držav članic, kolektivne pogodbe. Kolektivne pogodbe so namenjene temu, da ščitijo pravice delavcev, ne pa zato, da pomagajo delodajalcem. Zato Včasih slišimo lepe besede o tem, kako je potrebno zaščititi kolektivne pogodbe uh, in delavke, ampak obenem slišimo pozive k fleksibilnosti in o tem, da je potrebno kolektivne pogodbe uh, razvodeniti. Zato sprašujem komisijo, katere interese ščiti komisija pri objavi sporočil, kot je bilo zadnje. Hvala lepa, gospod Artui, predsednik odbora za proračun. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi uh, opozoril na nekaj. Lizbonska strategija je bila nekaj lepega in eh, naši predsedniki državnih vlad so sprejeli in potrdili to strategijo, vendar kakšna je razlika med samimi cili in dejanji, ki so jih potem naredile vlade. In morda smo sedaj v podobni situaciji, ko se pogovarjamo o strategiji EU 2020, imamo lepe napovedi, gospod Katajnen, nam je nedav, pravkar dejal, da bomo imeli veliko dodelnih mest s pomočjo Junkrivega načrta za investicije. Vendar spomnimo se, kaj je bilo rečeno, ko, je, ko, ko smo uvedli evro. Takrat je bilo rečeno, da bo Evropa najbogatejša moči na svetu. Poglejte, kje smo danes. Torej, ali smo priča temu, da nimamo dovolj upravljanja, da nimamo dovolj koherentnosti. Evropmočje je bilo uh, prva žrtov te nekoherentnosti. Evropmočje je dobro delovalo prvih nekaj let, kaj pa sedaj? In rad bi podal dve mnenji. Danes do povdne smo se pogovarjali o neplačilih. Evropa povzroča dolgove s tem, ko ne plačuje račune, ki jih pošiljajo operateri, ki izvajajo programe. In komisija tako povzroča in povečuje dolgove. In kako to se da odpraviti? Kako ozavestiti vlade glede tega? Jesen 2014 smo imeli razpravo o tem. In takrat je Evropska komisija uh, dobila 5 milijard evrov iz kazni. In nam se je zdelo, da bi teh 5 milijard uh, evrov se moralo porabiti za plačilo neplačanih računov. No, kaj se je zgodilo? Vlade so želele, da bi uh, se jim vrnil denar v njihove proračune, zato da bi optično izboljšali situacijo. Zakaj pravim optično izboljšali? Zato, ker so neplačeni računi že povzročili zadolžitve. In gospod Katajnen, vi, ko pravčujete proračune, bi morali uh, si ogledati tudi zadolženost, uh, ki jo povzročajo države članice. To je morda nekoliko provokativno, vendar menim, da bi s tem izboljšali pregled nad javnimi financami. Ko se pogovarjamo o strategiji EU 2020, slišimo marsikaj. Polski poslanec je naprimer opozoril na to, da evropski proračun je le en stotek BDP držav članic, torej vajeti so v roka držav članic. Morda je potrebovali večjo usklajenost pri prikazovanju javnih financ držav članic. In morda bi lahko uh, povečali transparentnost javnih proračunov, zato da bi dejansko videli, kakšen je skupni javni proračun Evropske unije in morali bi poskrbeti za to, da bi imeli boljšo koordinacijo med eh, finančnimi ministri, zato da bi povečali gospodarsko rast in da bi se eh, uspešno borili proti povečevanju brezposelnosti. Kar zadeva eh, lastna sredstva. Mi nestrpno pričakujemo predloge skupine Monti, vendar menim, da to ne bo uh, najlažja naloga in eh, res smo priča številni raznolikosti, veliki raznolikosti, ko gre za eh, administrativne računovodske izkaze in eh, podatki ne bodo nujno primerljivi med državami članicami. Prej smo govorili o, o ogliku ali bi morda lahko imeli neko dajatev eh, za izpuste in bi s tem recimo izboljšali eh, oziroma povečali eh, proračun EU ali zmanjšali prispevek držav članic, bi morda na ta način lahko rešili težavo z neplačnim računje. No, kakorkoli že, če želimo uspeh ekonomskih politik, potem potrebujemo predvsem gospodarsko upravljanje Evropske unije, ki ga zaenkrat pravzaprav nimamo. Hvala lepa, gospod Kostas Mavridis z Cipra, poslanec tem parlamenta. Izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Naj začnem z enim opažanjem. In sicer glede strategije 2020. ne gre samo za nek socialni moto. Gre za več kot to. Zato želim kot poslanec spregovoriti o Evropi 2020, ki ima tako gospodarsko kot tudi socialno plat. Ne pozabimo, da je bila Evropa v preteklosti drugačna. Zdaj smo videli, da je prišlo do velikih sprememb v evropski družini. Tega ne smemo pozabiti. Tudi drugi kolegi so povedali, da vseh ciljev nismo dosegli. Vprašanje zato je, ali lahko kdorkoli upravičeno trdi, da so cilji, ki so bili zastavljeni, gospodarski ali socialni taki, da jih bomo v prihodnih letih sploh lahko dosegli. Mislim, da nihče globoko v sebi ni o tem prepričan in zdi se mi, da politike, ki so nas pripeljale sem, niso bile učinkovite. Zakaj gre drugim bolje od nas? Sprejeti moramo eno samo dejstvo. Tistim, ki gre bolje, so imeli drugačne makroekonomske politike. Mi si prizadevamo ujeti druge, vendar pa to počnemo preveč počasi in to ne obeta nič dobrega za prihodnje. Potem drugič, Junkerjev naložbeni svežen. Sprejele so ga vse stranke, od desnice do levice, brez dodatnega denarja iz te krize ne bomo išli, to drži. Treba pa je povedati še eno. In sicer, ali moramo priti na rob obupa v nekaterih članicah EU, preden bomo sploh začeli skrbno razmišljati o spremembah. Ali je bilo treba priti tako daleč, da smo rekli, morda pa trojka ni prava pot naprej in preden smo se dogovorili z evropskimi inštitucijami, da je treba nekaj narediti drugače. Aiden Hayden, uh, Aiden Hayden z irske. Um, uh, Hvala lepa. Hvala za to priložnost. Mislim, da prihaja ta razprava o strategiji EU 2020 v pravem času. Mislim, da bi morali nekaj več spregovoriti o regijah. Obstaja stališče, da Pri tej strategiji zauzemamo stališče, da je ena rešitev primerna za vse, pri tem pa ne upoštevamo razlik med državami članicami. Nujno pa je, da to upoštevamo, če nočemo še večjih razlik. Zlasti romunska kolegica je govorila o tem, kakšna razlika je med zasluškom v Romuniji v primerjavi z evropskim povprečjem. Dejstvo je, da upoštevamo razlike, vendar očitno ne v zadostni meri. Strategija Evropa 2020 še vedno ne bo dosegala ciljev, če bo veljala le od zgoraj na vzdolj in če ne bomo vključili vseh deležnikov in pri tem poudarjali partnerstva. Veliko je bilo razprave o tem, zakaj strategija ni uspela zlasti. Eh, na področju revščine. Zdaj imamo še več ljudi, ki živijo v revščini, kot pa je to veljalo na začetku strategije. Zato mislim, da se moramo zavezati ciljem za odpravljanje revščine. EU jih mora imati resno, prav tako države članice. Ampak v končni fazi, ko govorimo o odpravljanju revščine, ostaja glavno vprašanje za poslovanje. In dejstvo je, da če hočemo odpraviti revščino, moramo ustvariti nova delovna mesta in večjo vključenost in skozi razpravo na plenarnem zasedanju in v skupinah smo videli, da si moramo pogledati kakovost delovnih mest, ki se ustvarjajo, tudi vprašanje socialnega dumpinga in njegovega vpliva na zaposlovanje. Ko gledamo strategijo EU 2020, moramo pogledati kakovost delovnih mest, spodbujati trajnost delovnih mest. Eno od vprašanj, ki se je pojavilo v zvezi z eh, investicijsko strategijo, eh, je to, da je predsednik Juncker sam priznal, da države na periferiji EU, ki predstavljajo večje tveganje, da bodo te države dobile prednostno mesto v strategiji. Mislim, da moramo vedeti, da niso vse države enake, zato potrebujemo koordinacijo pri strategiji EU 2020. In ko govorimo o tej strategiji in investicijah, moramo vedeti, da mora biti EU v srcu vseh naložb. Merila za ocenjevanje projektov pa morajo vsebovati zavezo strategiji EU 2020. Zlasti, ko govorimo o regijah tu se moramo resnično zavezati, da bomo pomagali obrobnim regijam Evrope. Zlasti se moramo zavezati ustvarjanju novih in to trajnih delovnih mest. To mora biti v središču Evrope 2020. Ampak ta delovna mesta morajo biti kakovostna in trajnostna. Hvala lepa. Eh. Hvala. Halfi Giredo iz Portugalske. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, danes smo že slišali, da lahko Evropa napreduje, če bomo ustvarili zaupanje. Do zaupanja pa lahko pride samo, če ne bo računov, ki jih bo treba plačati. To smo mi počeli v preteklih treh letih. Izpolnjevali smo naše obljube, naše zaveze, naša socialna politika, naša politika zaposlovanja. Eh, sta nekaj, kar ne moremo presojati zgolj skozi stroške. Videti je treba, da smo izvedli strukturno reformo trga zaposlovanja in da smo šli skozi ogromen proces reform, ref, politične reforme, struktur, torej gospodarske reforme, reforme javne uprave in tako naprej. V nasprotju s tem, kar smo slišali danes, pa nihče v javni upravi ni bil odpuščen. Ravno nasprotno, opažamo pozitivne trende. Krivulje se obrača na vzgor. Tudi brezposelnost se znižuje. In v času vseh teh prilagajanj smo bili priča stopnje brezposelnosti 18 odstotkov. V tem trenutku pa je ta stopna na portugalskem precej podobna stopnjam iz leta 2011. Se pravi, ob začetku programa pomoči, ko je Portugalska prvič zaprosila za to. To je številka, ki je še vedno precej visoka, ampak bili smo priča zmanjšanju te stopne zaradi ustvarjanja novih delovnih mest. Storili smo vse, kar je v naši moči, da omilimo negativne posledice programa pomoči. In pripravili smo program socialne pomoči za tiste, ki so bili najbolj ogroženi. Nobenega našega državljana nismo pustili na cedilu. Ampak borimo se na dveh frontah krati. Torej, borimo se proti zadolževanju in proti socialni izključenosti, socialnim težavam. To je zelo težko. Mislim, da smo se te naloge lotili zelo odgovorno. In strategija Evropa 2020 je vsaj za Portugalsko izjemno pomembna priložnost. Menimo, da gre za možnost, s katero lahko ustvarimo boljšo, bolj socialno portugalsko, ki bo tudi dovolj konkurenčna, da bo lahko vlagala v ljudi, vlagala v podjetništvo, v infrastrukturo in vlagajo tudi v ne nazadnje boljši socialni model. Treba je vlagati v poklicno izobraževanje, kar je po mojem mnenju ključnega pomena, če želijo ljudje dobiti svojo prvo službo oziroma se vrniti na trg dela. Poklicno izobraževanje torej. Ta pristop bo skupaj z javnimi politikami lahko predstavljal pomemben, pomembno orožje v boju proti socialni izključenosti. Prav tako moramo poskrbeti za bolj uh, pošteno in bolj solidarno Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala. Jan Camradik iz Češke je naslednji. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Tako kot predhodniki bi tudi jaz omenil Junkerjev načrt za naložbe. O tem smo že govorili dopoledne, pa tudi zdaj, tekom popoldneva. 315 milijard evrov naj bi obsegal ta načrt. Ampak v bistvu gre zgolj za 21 milijard evrov in za večkratnik te vsote, ki, ki ne bi bil neke vrste vzvod ne vem, ali je to res realno, je to res vzdržno, bo to delovalo. Naši načrti na področju zaščite okolja so podobno ambiciozni. Torej, če si pogledamo učinek naložb v okolje, lahko vidimo, da smo zelo ambiciozni. Prav tako imamo velike cilje, velike ambicije, ko gre za podporo uporabe obnovljivih, vir energi, obnovljivih virov energije, prav tako na področju zaščite delovskih pravic, socialnih pravic. In vse to so stvari, s katerimi zmanjšujemo našo konkurenčnost v primerjavi z drugimi velikimi svetovnimi gospodarstvi, kot so Kitajska, naprimer. Naše ekonomske politike temelijo predvsem na konceptu trajne gospodarske rasti, na konceptu splošne pravice do blagostanja. Tako danes, kot tudi večkrat v nedavni preteklosti smo slišali stališča, ki so nasprotju z ustaljenimi tradicijami in sicer, da je treba odplačati svoje dolgove. Če bi to načelo zanikali, bi to bilo zelo nevarno za prihodnost evropskega gospodarstva. Hvala. Hvala, ker komisarke Tajsnove ni z nami ni mogla priti na ta sestanek, imamo na voljo še nekaj časa za dodatne eh, komentarje. Tako da bi lahko morda šli po postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Če, še, če kdo še želi kaj povedati, eh, lahko to tudi stori. Prosim, da mi to nakažete. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Najlepša hvala. Mislim, da je ta razprava zelo pomembna, zelo relevantna. Bi pa morali hkrati biti tudi zelo previdni, ko izbiramo besede. Tekom krize in pa po krizi smo znova in znova uporabljali besede kot so naprimer strukturne reforme, besede kot so prilagoditve prijazne rasti, potem strategija za spodbujanje rasti, agenda 2020 naprimer. Vse to so besede, eh, ki bi morale slediti vsebinska razprava, ampak jim ni in ko začenjamo s tovrstnim dialogom, si moramo biti najasne, kaj ti pojmi pomenijo. V trenutnem kontekstu, ko govorimo o Evropi 2020, govorimo bolj kot ne o pobožnih željah. Tiste države, ki morajo izvajati naložbe za krepitev rasti, za konvergenco, za izhod iz krize, nimajo potrebnega manjerskega prostora v svojih proračunih, ne morejo vlagati v te ukrepe. Mi pa vedno znova govorimo o 2020, o ukrepom, ukrepih pri, prijaznim rasti. Ne dopuščamo pa tem državam nobenega manjerskega prostora za ukrepanje. Mislim, da bi morali biti zelo previdni, ko govorimo o priporočilih po državah ko komisija razpravlja z nacionalnimi parlamenti in pa tudi z Evropskim parlamentom um, in omenja oziroma se pač um, pogovarja o letnih pregledih rasti in o ukrepih v teh uh, pregledih, je treba biti še vedno zelo previden, tako da bomo vedeli, kaj točno je predmet razprave če želimo vlagati v znanost, v raziskave, oziroma če zmanjšujemo naložbe v raziskave, v znanost, v inovacije, v energijo, v nove vire energije in tako naprej, ne moremo biti resni z cilji v okviru strategije Evropa 2020. Treba biti previden, previden pri uporabi besed in se ne kar takoj strinjati z nečim, kar različni govorci psi eh, tolmačijo na različne načine. To je moj komentar za prihodno razpravo. Še enkrat pozivam k previdnosti. V praksi po prilagoditvah ne bo veliko manevrskega prostora za tiste države, ki si želijo izvesti naložbe ko govorimo o tem novem Junckerjevem načrtu za naložbe in ko govorimo o stimulaciji konvergence, je treba upoštevati tudi najbolj zapostavljene regije, najslabše razvite regije Evropske unije. Tem je treba pomagati, če želimo doseči cilj. Ne samo spodbujati tistih držav in tistih projektov, ki so najmanj tvegani. To je moj komentar in hvala, da ste mi dali možnost spregovoriti. Najlepša hvala. Ker ni več koga, ki bi želel spregovoriti. Aha, ne, gospod 99. Sem Karel Fidler iz Češke, predstavnik spodnjega doma Češkega parlamenta. Odzval bi se na nekaj, kar je bilo danes že večkrat omenjeno. Danes smo večkrat slišali, da je prepad med bogatimi in revnimi vedno večji. Naložbe, ki jih vsi omenjamo, so namenjene ustvarjanju novih delovnih mest, ampak statistike kažejo, da tisti, ki imajo delo, so še vedno revni, še ne morejo se skupati iz tega brezna. In to je zelo alarmantno za prihodnost. Govorimo o spodbujanju rasti, govorimo o razvoju. In to nam bo morda uspelo, ampak s tem težave, ki sem jo omenil, še ne bomo rešili. Rešili smo zgolj prvi problem, ampak drugi, torej ta prepad med bogatimi in revnimi, bo še vedno obstajal. To pomeni, da ni dovolj, da spodbujamo zgolj gospodarsko rast, da postvarjamo konjunkturo. Treba je tudi poskrbeti, da lahko ljudje živijo na dostojen način. Tega nam pa zaenkrat še ni uspelo. Danes je bilo veliko govora, bilo, bi bilo veliko govora o rasti, o reformah. To že, ampak druge države, ki so omenili, s tem ne bomo rešili. Hvala. Hvala vam. Za nami je kar dolg in zanimiv dan, poln razprav. In zato se vam zahvaljujem. Hvala za vse prispevke. Besedo bom zdaj predala gospodu Gualtieriju, predsedniku odbora Ekon pri Evropskem parlamentu. In slišali bomo še njegove zaključne misli o današnjem sestanku. Roberto, izvolje. Marita, najlepša hvala. Mislim, da je za nami res zelo ploden prvi dan medparlamentarne razprave. končno smo ob koncu te dolge metodološke razprave o tem, zakaj sploh potrebujemo medparlamentarno sodelovanje, kako naj to sploh izvajamo, kakšna je dodana vrednost tega in se lahko zdaj končno posvetimo vsebini. Danes smo torej razpravljali o zelo pomembnih vprašanjih, ki so pokazala, da je precej stvari med seboj povezanih. Evropski semester, okvir za upravljanje, strategija Evropa 2020. In ekonomska strategija, ki je komisija predlagala za leta 2015, je morda prava ali pa ne. O tem smo govorili in razpravljali tudi o tem, ali bo treba prilagoditi naše eh, dolgoročne cilje oziroma vse strategije Evropa 2020. Govorili pa smo tudi o naših orodjih, ki jih uporabljamo za izboljšanje stanja in o tem, ali so učinkovita. Ali imamo učinkovito gospodarsko-ekonomsko politiko? Gospod Juncker je to predstavil kot nov način upravljanja, To so ključni elementi, ključni sestavni deli, ki so med seboj tesno povezani. In o tem smo danes govorili. Tu nismo zato, da bi se kar strinjali o vsem. Jasno je, da imamo različna stališča, ampak ko gre za dejstva, pač ne moremo imeti različnih stališč. Dejstva so dejstva. Nekaj dejstev je predstavil tudi podpredsednik komisije Katajnen. Slišali smo, da predvsej ciljev strategije Evropa 2020 ne dosegamo, naprimer na področju zaposlovanja, raziskav, zmanjševanja revščine. In to so področja, kjer ciljev ne bomo dosegli. Drugič, ne bom ponavljal številk o stopni brezposelnosti, o vrzelih pri naložbah, ki jih je komisija omenila. 15 odstotkov zmanjšanja eh, obsega naložb med letom 2011 eh, in 2015. Potem stopna brezposobnosti primerjali s stopnjama v ZDA in pa na japonskem. Tudi tu so razlike očitne. Če si ogledamo razvoj BDP-ja od začetka krize, lahko vidimo, da smo bili na isti ravni z ZDA do leta 2011, potem pa je prišlo do drugega cikla recesije in do razkoraka. No, na tem mestu pa prihaja do različnih pogledov, do divergenc med nami. Tu gre za neke vrste recesijo, v katero smo se spravili sami. Zato, ker leta 2011 pač nismo obrali pravilne ekonomske poti, smo šli po drugi poti, oziroma eh, je naša krivulja šla v drugo smer, kot pa krivulja drugih držav, drugih večjih gospodarstv. Nihče takrat ni rekel, da morda ta predlog ni ustrezen, ampak zdaj vidimo, da so rezultati slabi, da ciljev nismo dosegli. To pomeni, da moramo zopet premisliti o naših ukrepih in to komisija zdaj počne. Komisija to predstavlja. Kot poslanci se moramo zavedati tega, kar nam je povedal Juncker. Juncker je dejal, da ne želi govoriti o upravljanju, o governance. Nismo vlada, naša naloga je, da stvari poenostavimo. In gospod Juncker je to predstavil na jasen način. Pojasnil je, kaj je v EGS. Gre za gospodarsko politiko, za nov predlog. Kot poslanci moramo ta predlog zdaj preučiti in se tudi odzvati. Predlog je preprost, kot sem dejal, jasen. Mislim, da to predstavlja nek nov pristop v primerjavi s preteklostjo. Zdaj, ali je to dovolj ali ne, to bomo videli. Vsekakor pa imamo opravka s komisijo, ki je bila izvoljena, podeljena na drugačen način kot v preteklosti. Slišali smo, da nam komisija predlaga nov predlog za gospodarsko upravljanje. Slišali smo, da gre za načrt, no načrt, načrt naložb. To je nekaj novega. Treba je pokriti razkorak v stopni naložb, vsego naložb. Potem drug pristop oziroma drug element pospešitev strukturnih reform. Tretjič, priprava fiskalne konsolidacije, ki bo prijazna rasti. Prvič po kar nekaj letih smo torej priča tudi socialnemu elementu, kar pomeni, da se pri izvajanju gospodarskih politik posvečamo tudi socialnim vidikom. Gre torej za nov predlog, nov politični predlog, ki mu moramo dopustiti nekaj časa. Če gre za neko politiko, ki obsega kar deset strani, potem to ni dobra politika. Če lahko to storimo na krajši način, potem je to boljše. Morda s temi besedami, no, to je morda prekratko, ampak veste, kaj je menim. Gre torej za zelo pozitiven pristop strani komisije. In glede na to, kar smo slišali, o čemer smo danes razpravljali, bi podal tudi nekaj komentarjev o omenjenih treh elementih tega trikotnika. Kako lahko še bolje sodelujemo, da bo strategija učinkovita? To je naša naloga. Naša naloga ni, da samo stvari komentiramo, stvari, da, so, da stvari samo opazujemo. Mi smo poslanci, mi moramo spoštovati, eh, izvajati našo vlogo, našo suverenost. In mislim, da se večina tu strinja, da je treba to strategijo začeti izvajati. Strategija mora uspeti. Poskrbeti moramo, da bo kar se da usklajena. Če nam to ne bo uspelo, potem je treba pripraviti novo strategijo, ki jo bodo potem naši voljivci potrdili čez pet let na volitvah. Kaj lahko torej storimo? Če se gledamo ta trikotnik, prvi del trikotnika, prvi, eh, prvo oglišče je načrt za naložbe, načrt investicije. Tu vidim dva elementa, kako lahko nacionalni parlament in pa Evropski parlament sodelujemo. Pristojni bomo za uredbo, s katero se bo sprejel eh, načrt. Poleg tega pa mi dajemo zelotnemu načrtu tudi demokratično legitimnost. Marita Ulzvok in pa ostali kolegi bodo v okviru odbora EMPL skušali zagotoviti, da bo ta vloga izpolnjena. S tem prehajamo tudi na bolj občutljivo območje oziroma občutljivo, občutljiv teren, sicer geografska zastopanost. Mi tu ne zastopamo posameznih držav, ampak hkrati moramo tudi zagotoviti demokratično eh, oziroma geografsko uravnoteženost. Gre za naložbe po celotni Evropski uniji. In mislim, da bi s takšnim pristopom lahko zagotovili večjo, večjo stopno sodelovanja držav v Junkarjev načrtu. Se pravi, ravnovesje na eni strani, po drugi strani pa tudi sodelovanje držav članic v načrtu za naložbe. Glede sredstva, vemo, da gre tukaj za prav tako za sredstva iz evropskega proračuna. O tem bomo razpravljali v odboru za proračun. Ampak ta sredstva je treba dopolniti s sredstvi iz nacionalnih proračunov, iz držav članic. Hkrati pa um, zagotoviti, da sredstva, ki bodo iz držav prišla, ne bodo ušteta v nacionalni dolg. Jutri nas torej čaka razprava o tem in mislim, da bo kar zanimiva. No, poleg prvega imamo tu drugi element. To je fiskalna konsolidacija prijazna rasti. Treba je povedati, da če fiskalna koalicija ne bo spodbila rasti, potem ni dobra. To je ključnega pomena. Elisa Ferreira je zelo dobro povedala, da gre tu za formulo, ki jo dobro poznamo. Gre za besede, ki jih ne nekno uporabljamo, ampak morda gre zdaj za prvič, prvi trenutek, ko bomo res lahko izvedli dobro fiskalno konsolidacijo. Tu vidim pozitivne mm, novice iz poročila o konsolidaciji. Videli smo, kaj točno se je dogajalo v evropskem moču v zadnjih letih in treba je pač pripraviti neke proticiklične ukrepe. Ob enem pa tudi povedati, da zaradi fleksibilnosti ne spreminjamo pravil gre za to, da začin, moramo začeti končno izvajati to, kar piše v pravilih. Če odgovorim kolego iz nemškega Bundestaga, ki je svaril pred kakršnimi kolimi kršitami pravil, eh, naj povem, da je tudi neizvajanje pravil kršitev pravil. Če bi, na primer, začeli izvajati strukturne reforme, ne bi pa dosegli uh, vseh potrebnih ciljev oziroma izpolnili vseh potrebnih zahtev, potem tudi strukturne reforme ne bodo de delovale in s tem prav tako nekako kršimo pravila, ki smo jih oblikovali. Morda pa bo komisija zdaj začela v celoti izvajati pravila. Morda to pomeni, da ne bo prišlo do samodejnega izvajanja sistema, ampak da bo šlo za dejansko upravljanje na gospodarski ravni, kot je gospod Juncker že povedal. To imamo torej precej elementov, nove klauzule o fleksibilnosti, potem pristop, ki temeli na doslednosti. Vse to bo pomagalo pri izvajanju načrta. Nekaj kolegov je že dejalo, da bi morali to klauzulo izvajati pri kolektivu A. Ampak pomembno je, da to začnemo izvajati v več državah, ne samo v nekaterih pomemben pa je tudi način izvajanja, način, kako spodbuditi pametne naložbe, kako pripraviti smiselne proračune, nacionalne proračune v prihodnih letih. Na najboljši možni način moramo to klauzulo izkoristiti in pripraviti nacionalne proračune, ki bodo nekako naložbeno orientirani, No, ob koncu pa so tu še strukturne reforme. V sporočilu smo se izognili tveganju. Tveganju, kako težave rešiti na ustrezen in uravnotežen način. Zavedali smo se tudi, da obstaja tveganje, da se te stvari rešujejo mimo parlamentov številni predlogi, ki smo jih slišali, se seveda strinjamo. Strinjamo se z načinom izvajanja priporočil po državah, da so lahko ta po eni strani bolj zavezojoča, ampak tudi bolj demokratična. Na evropski in na nacionalni ravni potrebujemo večjo demokratično legitimnost, večjo parlamentarno dimenzijo, ko gre za izvajanje novih ukrepov potrebujemo novo finančno oziroma novo gospodarsko politiko, seveda, ampak potrebujemo tudi drugačen pristop, potrebujemo večjo upletenost parlamentov v te reforme. No, potem smo slišali tudi razpravo o tem, kaj strukturne reforme sploh so, kar je zelo, dobro, kar je zelo dobrodošla razprava. Reforme ki spodbujajo zaposlovanje, niso zgolj reforme, ki bodo privrčevale sredstva v, finan, v državnih proračunov. Gre tudi za nekaj širšega, za socialno dimenzijo. In za konec. Slišali smo številne smiselne komentarje, kako povezati to razpravo z razpravo o finančni strategiji in z našo dolgoročno strategijo Evropa 2020. Strinjal sem se s številnimi predlogi senatorja Guerrerija, kako bi lahko skupaj oziroma kako bi lahko združili strategijo Evropa 2020 in politike v okviru evropskega semestra. Treba je zagotoviti, da ta dva elementa ne bosta posem ločena. To je nekaj, kar mora biti povezano. celoten skupek se bo potem tudi odražal v konkretnih političnih ukrepih. Zdi se mi smiselno, da je komisija revizijo strategije nekoliko eh, zaustavila, nekoliko upočasnila, kajti če bi hitela, bi verjetno šlo za neko zgolj eh, birokratsko vajo, upravn no, mehanizem. Treba se vzeti nekaj več časa in temeljito preučiti kako strategijo prilagoditi. Mislim pa, da bo tudi naše delo pripomoglo k izboljšanju strategije. Torej, za nami je zelo dober dan, ključne razprave oziroma zelo pomembne razprave. Hvala vsem za vaše prispevke. Danes ob sedmi začer se bo gospod Moskovici, komisar udeležil tudi naše večerje, ki organizira Martin Schulz, predsednik Evropskega parlamenta. Jutri pa bo sledila še konferenca v okviru 13. člena, ampak to bo vseeno potekalo v širšem okviru Evropskega medparlamentarnega tedna. Tudi jutri torej sledijo pomembne stvari. Zaenkrat je to to. Najlepša hvala za danes. Vidimo se na večerji oziroma jutri, ko je še drugi dan našega zasedanja. Hvala.